gospa predsedujoča kolegice in kolegi odpiram zasedanje začenjam z obvestilom včeraj je eh, predsednik eh, navedel interpretacijo raznih oddelkov eh, našega poslovnika.